Uh, Zdaj smo pripravljeni in lahko začnemo. Grazie. Hvala, kolegi. Tako kot smo se dogovorili na sestanku koordinatorjev, bomo organizirali delavnico v pripravah na zaslišanja kandidatov za komisarje. Oddelek za politiko je organiziral to delavnico in predlagam, da začnemo kar takoj, glede na to, da se že kako minuto zamujamo. Besedo bomo dali našim poročevalcem, da nam bodo predstavili tematiko, ki bo predmet zaslišanj komisarjev. Na ta način nam lahko predstavijo, kaj se dogaja na področju zakonodaje, predstavili nam bodo, katere so odprte teme, glede katerih se bomo srečevali s prihodno komisijo v prihodnih mesecih in tednih. Besedo torej dajem za prvi prispevek gospodu Filipu Šepelmanu iz Vupertalskega inštituta za podnebje, okolje in energetiko. Thank you, Mr. Chairman. Um, the challenge is to... Hvala. V četrt ure vam želim podati pregled oblikovanja okoljske politike na ravni EU in tudi prikazati vprašanja, ki so pred nami. Tako da prehajam kar neposredno na svojo nalogo in podati vam želim kratek pregled o izzivih, v katere je upeta okoljska politika. Vsi poznate podnebne spremembe, vsi poznate splošni izziv gospodarskega razvoja, ki je povezan z vse večjim povpraševanjem in potrošnjo virov in posledično uničevanjem okolja. Strukturni izziv je šipka rast, brezposelnost in velika odvisnost od virov v nestabilnem geopolitičnem okolju. Interno pa vidimo, da je premalo politike, premalo povezovanja med politikami in vidimo tudi, da se pojavljajo oblike upravljanja, vse več vključevanja nevladnih eh, deležnikov in vse več tako imenovane meke zakonodaje. Evropska unija se je odločila, da se sooči s temi izzivi tako, da postane vodilna na področju trajnosti, ustvarjanja delovnih mest, izboljševanja konkurenčnosti in spodbujanja pametne, trajnostne in vključujoče rasti. To je tudi poslanstvo strategije EU 2020, s, se skušamo, oziroma, s katero se skušamo soočiti z novo realnostjo našega stoletja. Evropska okoljska politika se je znašla na križišču. Po eni strani je pred nami politika rasti, Po drugi strani pa tradicionalno oblikovanje okoljske politike. In to je tisto ozadje, v katerem moramo sedaj obravnavati vsa vprašanja, ki se pojavljajo. Ko gledamo na eno trajektorijo, to je okoljska politika EU, lahko rečemo, da ima Evropska unija že 40 let izkušenj z oblikovanjem zakonodaje, predvsem gre za tematsko zakonodajo, ki se je razvijala skozi vrsto okoljskih akcijskih programov. Zdaj imamo pravka že sedmim okoljskim akcijskim programom in tudi ta gre po tej trajektoriji tematske zakonodaje. Po drugi strani pa imamo tu še drugo usmeritev, drugo ta je trajektorijo, ki opredeljuje strategija Evropa 2020 in katere namen je pametna in vključujoča zakonodaja za gospodarski razvoj. In to, je tisti okvir, v katerem se gibljemo. Torej, po eni strani imamo v sedmem okoljskem akcijskem programu dva dela. En del je tradicionalna tematska zakonodaja na področju okolja, ki vam jo bom predstavil, in imamo novo eh, nastajajočo zakonodajo, s katero se skušamo odzivati na globalne izzive, ki sem jih pravkar omenil. In tudi ta del je upet v strategijo Evropa 2020. To so torej teme, s katerimi vas bom seznanil. Najprej sedmi okvirni okoljski eh, program. Vsi poznate teme, ki že vključujejo povezovanje strategijo EU 2020 z ohranjanjem eh, naravnega kapitala And, uh... in tudi z razvijanjem gospodarstva, ki učinkovito ravna zveri. To se seveda jasno povezuje z cilji rasti konkurenčnosti in delovnih mest sedmi okvirni akcijski program pa gre še dlje, presega zgolj za poslovanje in rast in si prizadeva za dobrobit, za dober življenski standard, vendar znotraj meja našega planeta. Vsi želimo živeti zdravo življenje. Sedmi okoljski akcijski program temelji na trdnih informacijah, boljši implementaciji, več naložb in boljše vključevanje okoljske politike. Slike so očitno izginile, ki sem jih želel pokazati, kar me malo žalosti. So, uh, come to the Zdaj pa bi prešel na drugi del moje predstavitve. Poglejmo si tematsko zakonodajo, tradicionalno tematsko zakonodajo, ki se je razvila v 40 letih dela. Pred nami je ena od tem, s katero se boste ukvarjali. To pa je zakonodaja o zraku. To je svežen o politiki zraka, potem voda z okvirno direktivo. Imamo sedaj precejšen dosežen napredek na tem področju in to bomo še nadalje razvijali in izboljševali. Potem biotska raznolikost, imamo direktivo o habitatu in pticah in sedaj moramo seveda izpolniti cilje biotske raznolikosti in če ste videli eh, dopis o poslanstvu oziroma izjavo poslanstva gospoda Junkarja, namerava kombinirati obe direktivi in okrepiti njuno izvajanje. To je seveda zaključek, ki ga ne boste našli v sedmem okoljskem akcijskem načrtu, to tudi ni priporočilo z naše strani, pač pa je tak očitno načrt. Na področju rabe tav vidimo, da je prišlo do alarmantne stopnje degradacije tav in to nas mora skrbeti. Več informacij glede tradicionalnih in tematskih politik pa najdete v našem dokumentu. Gledam, koliko časa še imam in vidim, da so številke na ničli, mm, tako da ne znam oceniti, koliko časa že govorim, ker ura očitno ne dela. Zdaj pa vključevanje zakonodaje in tem v Evropo 2020. Imamo že vodilno pobudo za učinkovitost virov. To je ena od sedmih vodilnih pobud znotraj Evrope 2020 in to je pravzaprav eh, jedro strategije Evropa 2020. In to je sedaj povezano tudi za svežnjem. Imamo tako načrt za Evropo, ki je varčna zveri, imamo svežen in imamo tudi količinske cilje, ki so vključeni, recimo pri recikliranju odpadkov, ustvarjanje delovnih mest in tudi pri večji produktivnosti virov, zato da bi izboljšali konkurenčnost. Samo, če dam primer okoljske zakonodaje, ki se je zdaj znašla na razpotju. Tretji izziv, ki smo ga opredelili v sedmem okoljskem akcijskem programu, so trajnostna mesta oziroma trajnostni urbani razvoj. To je tudi tema konference o habitatu, ki naj bi potekala leta 2016. Kot so odločili Združeni narodi in upamo, da bomo dejansko lahko vodili na tem področju. Dva od treh državljanov EU živite v mestu. Tukaj gre za tipičen primer integriranih politik, torej vključevanja. Tukaj moramo obravnavati vprašanja prometa, um, stanovanj. Ljudi namreč skrbi in želijo, da dobijo odgovore na svoja vprašanja o tem, kako lahko bolje živijo, seveda znotraj meja našega planeta. To so torej tri glavne teme, ki smo jih opredelili. Tukaj imamo tudi ekoinovacije, ki je tudi področje trenutno na razpotju. Priča smo poskusu, da bi izboljšali konkurenčnost, da bi pospešili zaposlovanje in izboljšali gospodarsko rast s podbujanjem ekoinovacij. imamo celo paleto inštrumentov, ki jih lahko uporabimo in dolgoročni izziv je, da okrepimo te inovacije tako, da izpolnimo ne samo okoljske cilje, pač pa tudi cilje gospodarskega razvoja, ki si jih je zastavila Evropska unija. S tem zaključujem. Naj ponovim, trenutno oblikovanje okoljske politike je ključno za preoblikovanje in za inovativnost na področju socialnega razvoja in tudi za krepitev eh, konkurenčnosti, ustvarjanje delovnih mest. Pred nami so nenehni tematski izzivi pri izboljšanju, usklajevanju zakonodaje na področju biotske raznovrnosti, zraka, eh, tav in kemikali. Vidimo tudi, da se pojavlja nova zakonodaja, kot eh, je tista, ki se nanaša na trajnostni razvoj in tudi na biotsko raznolikost. Hvala lepa, zdaj pa lahko začnete z vprašanji. Hvala. Zdaj pa pogledajmo, če ima kdo kako vprašanje domande che intendete porre al eh, nostro. Imate kako vprašanje za našega strokovnjaka? Gospod Petrle. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, eh, hvala gospodu Šepelmanu za tale uvod. Jaz sem prepričan, da bo naša politika v prihodnje tem bolj uspešna, E, čim bolj celovite oziroma integrirane koncepte bomo uporabili in jaz mislim da nam na to temo še marsikaj manjka govorimo o konceptih ki pokrivajo več sektorjev jaz zlasti vidim veliko potrebo po komunikaciji med energetskim kmetijskim eh, in okoljskim sektorjem in eh, jaz vidim potrebo da bi ustanovili neko enoto za integrirane za celovite koncepte. Nimamo tolmačenja v italijanščino. Katero tolmačenje manjka italijansko? Ne vem, če še kak, katera. Lahko pa jo poskusimo izboljšati vašo italijanščino. Lahko nadaljujete. Eh, jaz mislim da bi bilo potrebno narediti nekakšen pregled naših politik eh, dosedanjih eh, tudi v kmetijstvu in videti njihovo skladnost s temi novimi integriranimi koncepti. Still problems? Okej. So, ej, eh, sam, eh, sa, eh, samo to. Ne. Torej, mene, mene zanima, kako gospod Šepelman ocenjuje našo pripravljenost za integrirane koncepte. Hvala. Um, yeah, I mentioned before in my overview of the seventh Environmental Action Program uh, the, the, the four Eden od pomembnih elementov je prav integracija. To je izziv, s katerim se že dolgo soočamo v Evropski uniji. To je še zlasti bilo podarjeno v kardivskem procesu, namreč okoljska vprašanja niso dovolj vključena v druge sektorske politike. V tej fazi je zato naša stopnja pripravljenosti še vedno nezadostna in očitno je, da moramo vključevanje oziroma integracijo okoljskih politik še nadalje spodbujati. Še kako vprašanje? Če se navežem na to, in vas vprašam. Ali pozitivno gledate na dejstvo, da bo naš komisar imel pravzaprav v svojem resorju tri podresorje? Bo tako možno več vključevanja med eh, ribištvom, pomorstvom in okoljem? Ali se vam zdi, da je to preveč? kar pomeni, da bomo vsi utrpeli. Skratka, ali se vam zdi, da je to nekaj pozitivnega ali nekaj, kar nas mora skrbeti? Well, um, my... Svojo kristalno kroglo sem pustil doma, tako da vam lahko dam samo znanstveni odgovor šele čez pet let. Imamo izkušnje v drugih državah, kjer je prišlo do takega združevanja, recimo v Avstriji, kjer imamo zelo širok resor okolje, vode, kmetijstvo in od tega, kar sem slišal od kolegov, slišim, da se kolegi precej prebijajo skozi situacijo, ampak to deluje v obe smeri. V idealnem primeru bi vsekakor lahko pričakovali izboljšanje na področju trajnostnih politik za ribištvo. Ampak empirično gledano pa je ponavadi vedno vprašanje moči in politične volje. Še kako vprašanje? Ok. Dobro. Zahvaljujemo se našemu strokovnjaku, gospodu profesorju Šepelmanu. In dajemo besedo gospodu Nikolasu Krajbihu iz Vupertalskega inštituta za podnebje, okolje in energetiko. Hvala. Kot vsi veste, so podnebne spremembe ogromen izziv in velja za enega največjih izzivov eh, človeštva. To je slaba novica. Dobra novica pa je, da so podnebne spremembe povezane tudi z neogličnimi koristmi. Uh, Tako recimo lahko govorimo o koristih za zdravje, za boljši konkurenčnosti, energetski varnosti, eh, manjši lokalni onesnaženosti. Prav tako so podnebni ukrepi povezani z vrsto področji. Mednarodna pogajanja o podnebnem sporazumu potem okvir za podnebno in energetsko politiko 2030 in povezavi s tem tudi ene, politika Združenih narodov o energetski učinkovitosti. Kar zadeva pogajanja na mednarodni ravni. Kot si veste, se trenutno um, pogajamo o novem mednarodnem sporazumu, ki naj bi bil sprejet v Parizu prihodnje leto. Teoretično to daje možnost Evropski uniji, da se ponovno angažira kot vodilna na področju podnebja. Vloga EU v pogajanj Združenih narodov sedaj je bila manjša, omejena. Ključno vlogo Evropska unija igrala v Kyoto, vendar pa, kot veste, konferenca v Kopenhavnu ni dosegla globalnega dogovora, kot je bilo zamišljeno. In v Drbanu leta 2011 pa je Evropski uniji uspelo izvesti pritisk za nov mandat in za to, da smo izpogajali pravno zavezujoč dogovor. Tako da lahko rečemo, da je vloga Evropske unije pravzaprav včasih bolj, drugič manj uspešna. In to je zdaj priložnost, da se Evropska unija ponovno eh, pojavi kot vodilna. Seveda pa je to tudi mednarodni proces lahko bi rekli, da je Evropska unija zagovarjala močan mednarodni dogovor z pravno zavezujočimi zavezami vseh strani. Zauzemala se je tudi za sistem meritev in preverjanj ter poročanja na področju omejevanja toplogrednih plinov. Prav tako se je Evropska unija vedno zauzemala za redno ocenjevanje doseganja ciljev. Kaj pa sedanje ambicije Evropske unije? Kot veste, se je v okviru kjotskega protokola Evropska unija zavezala, da zmanjša svoje emisije za 20 odstotkov v primerjavi z letom 1990 do leta 2020. Vendar pa bi lahko rekli, da imamo pri doseganju tega cilja problem. Po mnenju Evropske okoljske agencije je EU do leta 2012 že zmanjšala svoje emisije za 18 odstotkov, kot vidite na grafu na podlagi sedanjih meritev bi zato do leta 2020 lahko zmanjšali emisije za 21 odstotkov. Sedanjim ciljem se je torej Evropa zavezala samo, da bodo emisije ostale na stabilni ravni. Gre torej za premajhno ambicioznost, zlasti z vedika mednarodnih pogajanj. tem Evropska unija tvega, da na kocko postavi svojo verodostojnost, kar bo tudi oslabilo njeno pogajalsko izhodišče. Poglejmo si še vlogo financiranja. Podpisnice v Cancunu so se dogovorile, da namenijo 100 milijard ameriških dolarjev letno do leta 2020 v podporo državam v razvoju pri spopadanju in pri um, omilitvi posledic podnebnih sprememb. Prav tako je bil istega leta ustanovljen zeleni podnebni sklad s kratico GCF. Ta je postal vodilni sklad Združenih narodov za financiranje boja proti podnebnim spremembah letos maja pa je dejansko začel delovati. Zdaj se je začel proces um, pridobivanja sredstev in kar nekaj je bilo sestankov. Nedvomno pa bo novembra potekal tudi sestanek, kjer bodo države obljubile svoje prispevke. To je ključno za mednarodne pogajanja, kajti To, da bo sklad imel dovolj sredstev, je predpogoj za uspešen rezultat v Parizu. Za Evropsko unijo je seveda to tudi ključnega pomena. Nekatere države članice so že objavile, koliko bodo prispevale, druge države so izrazile svojo voljo da dajo prispevek. Na zadnjem sestanku v Bonu je komisija dejala, da ni pripravljena neposredno prispevati eh, kapitala v sklad. Na vrhu v New Yorku ta teden je komisija dejala, da bo tudi Evropska unija prispevala eh, kapital v ta sklad. Tako da je trenutno položaj nekoliko nejasen. Kaj to pomeni? za proces pogajanj in za vodilno vlogo Evropske unije v Parizu. Evropska unija se lahko ponovno postavi na čelo mednarodnih podnebnih prizadevanj v Parizu, vendar pa je tu nekaj pomembnih ključnih elementov. Kot prvo, treba je povečati našo ambicioznost za obdobje do leta 2020 in tako uskladiti naše cilje z cilji do leta 2050, ki pomenijo zmanjšanje za 80 do 95 odstotkov. Evropska unija se bo tudi morala zavezati za ciljne vrednosti na področju emisij toplogrednih plinov v sporozumu 2015. Obenem pa bo potrebno zagotoviti tudi ustrezno finančno pomoč tistim državam, ki se težko spopadajo s stroški. Pomemben vidik je tudi uloga držav v razvoju, kot sem že povedal. Je Evropska unija dobro sodelovala s to skupino. In to mislim, da velja za vsa pogajanja in v Parizu je zelo pomembno, da ponovno ustvarimo eh, neko koalicijo skupaj z državami v razvoju. Te mednarodne zaveze pa se bodo morale pretvoriti v politike EU in v tem kontekstu je zelo pomemben tudi okvir 2030. Na tej sliki vidite, kako se je razvijal okvir 2030. Ne bom se spuščal v podrobnosti. Izhaja nedvomno iz ciljev 2020 in o svežnju za podnebje in energijo. Komisija je leta 2011 pripravila več dolgoročnih strategij in eh, zelenih knjig na podlagi tega je potem leta 2013 bila pripravila zelena knjiga in so bila organizirana posvetovanja. Na podlagi povratnih informacij in stališč izraženih med temi pogajanji je na to končno bil pripravljen okvir 2030, ki je bil objavljen letos januarja. Uh, Naj vam na kratko predstavim nekaj stališč ključnih teles. Pomembno je razumeti, kakšna so stališča komisije in parlamenta v, tem, v tej tabeli. To je izraz iz uradnih dokumentov. E, stališče sveta izhaja iz e, osnutka sklepov, ki so se pojavili v javnosti pretekli teden. Torej, to ni zdaj uradno potrjeno stališče sveta. Pri znižanju emisij toplogrednih plinov je videti, kot da se inštitucije strinjajo s tem, da bi bil 400 odstotno znižanje v primerjavi z letim 1990 ustrezni cilj. Vsi tri organi zastopajo to osnovno stališče. Pri obnovljivih vir energije komisija predlaga 27 odstotkov kot cilj, vendar pa ne kot zavezujoč cilj za države članice. Za razliko parlament zahteva, da bi ta cilj morali zvišati na 30 odstotkov in da je treba to pospremiti tudi z posameznimi cilji za države članice. Svet menda bo zauzel stališče nekje med obema ekstremoma, torej 30 odstotni cilj brez zavezujočih dodatkov za države članice. Naslednjo področje je energetska očinkovitost. Evropska komisija predlaga cilj 30 odstotkov Julija je predlagala ta zvišeni cilj glede na revizijo okvira. Evropski parlament je tu nekoliko bolj zahteven in predlaga 40 odstotkov. In tudi pri tej kategoriji zahteva dodatne nacionalne cilje. Svet pa bo to prav tako zauzel menda neko srednje stališče, predlaga cilj 30 odstotkov in spet brez zavezajočih dodatkov za države članice. To kaže na stopnjo nesporazuma pri energetski učinkovitosti. To je zaskrbljujoče, saj energetska učinkovitost eh, področje, kjer je najhitreje in najceneje mogoče doseči cilj. Kakšno pa je trenutno stanje pri energetski učinkovitosti? Evropska unija ima nezavezujoči cilj v ciljih za 2020, si jih je zastavila 20 odstotkov prihranjene energije do leta 2020 v primerjavi s referenčnim letom ki je bilo 2007. Pot do tega cilja pa ni ravno brez ovir. Nedavno smo videli poročila o tem, da bo Evropska unija dosegla nekje 18-19 odstotkov morda do leta 2020, ampak to ni edini problem. Večji del tega prihranka je posledica gospodarske krize in znižanje potrošnje. Zdaj potekajo razprave o nadaljnih prihrankih, o nadaljnem izboljšanju energetske učinkovitosti. Govora je o zvišenem cilju 40 odstotkov. Osnovno sporočilo v tej razpravi je, da bi v skladu s predlaganim ciljem Evropskega, unije, mo, Evropskega parlamenta morali uh, Eh, zahtevati više stopne energetske učinkovitosti, znižanje za 40 odstotkov bi zahtevalo dodatne naložbe in eh, bi preprečilo tudi, da bi potrošnja eh, energije spet porasla potem, ko bo gospodarska kriza zaključena. Treba je seveda zagotoviti implementacijo. Še vedno implementacija ni neoporečna. Treba je najti tudi še dodatne potencijale. Revizija politike eh, za energetsko učinkovitost bo zagotovo prinesla dodatne priložnosti. Um, Treba bo seveda zagotoviti, da bodo cilji trdni in stabilni. To je seveda povezano eh, z dejstvom, da imamo tu tri pole in pa s tem, da bo eh, cilj za energetsko učinkovitost strožji. Treba je uh, zagotoviti, da bo predlog Evropskega parlamenta za 400 odstotkov za energetsko učinkovitost uh, potrjen. Enako velja tudi za toplogredne pline. Predvsem pa je treba pri energetski učinkovitosti razumeti, da gre tu za znižanje primerjave z letom 2007. Na tej prosovnici je to pravilno zapisano. Eh, kot sem pa že omenil, pa bi na, doma, na nacionalni ravni moralo priti do streznega znižanja toplogrednih plinov, Paziti pa je treba seveda na ustrezno implementacijo. Evropski parlament bo imel prav pri tem lahko pomembno vlogo in na podlagi vsega tega bo Evropska unija dejansko lahko prevzela vodilno vlogo nazaj. Hvala. Hvala lepa. Ima kdo kakšno vprašanje? Hvala lepa, gospod predsednik. Zaščita okolja in energetika sta dve področji, ki sta med sebojno neločljivo povezani. To dokazuje tudi dejstvo, da bomo imeli nov portfelj komisarja. Eh, podnebne zadeve in energetika. Imamo torej nov resor. Ampak mene zanima, kaj mislite vi osebno o tem in pa seveda o jedrski energiji, o uporabi jedrske energije srednjeročno. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o jedrski energiji. Vsi eh, si seveda želimo, da bi uh, uporabili vse več obnovljivih virov energije, vendar se moramo zavedati, da obstajajo real, realne uh, potrebe in srednjeročno se moramo zavedati, da bi morali, bomo morali uporabiti tudi jedrska energija, ki je čisti vir. Včeraj je bil objavljen članek, ki so ga uh, objavili štirje ameriški znanstveniki, uh, o stanju okolja in trdijo, da bi jedrska energija lahko rešila planet, vsaj srednjeročno gledano, kot sem tudi sam povdaril. Torej, mene zanima, kakšno je vaše mnenje o jedrski energiji in prav upoštevajoč eh, okoljevarstvena vprašanja, torej, v kolikšni meri je jedrska energija čista energija, kaj menite vi o tem ali menite, da je jedrska energija srednjeročna rešitev. Morda ne prava panaceja, ampak vsaj korak v pravo smer. Um... Hvala lepa. Moje osebno mnenje, če že lahko predstavim osebno mnenje, je takšno le jedrska energija proizvaja manj toplogrednih plinov kot eh, nekateri drugi viri, vendar pa so stroški in tveganja povezana eh, s tem tipom eh, energije zelo visoki, predvsem dolgoročno gledano. Če bi zagotovili višjo energetsko učinkovitost, bi s tem posledično znižali potrebe po energiji. Če bi povečali delež obnovljivih virov energije, eh, bi bila to pametna strategija vredno. Hvala. Thank you. Uh, and thank you. Hvala lepa hvala za to, da ste opozorili na to, kaj lahko storimo v Evropski uniji, da bi zmanjšali negativne posledice podnebnih sprememb. A podnebne spremembe eh, so precej širše območje, kot pa koliko oglika izpustimo v zrak. Zdaj moramo ugotoviti, kako se bomo spoprijeli s posledicami više morsko gladino, manj hrane, eh, dezertifikacija, eh, preseljevanje ljudi, eh, deforestacija. Vse to so posledice podnebnih sprememb. bojim se, da ima nova komisija nekoliko omejen pogled na te zadeve in se osredotoča samo na omejevanje emisij CO2. To pa ni eh, edini eh, problem, kot sem že omenil, deforestacija, preseljevanje ljudi in tako naprej. Torej, to je nekoliko omejen pogled, torej podnebne spremembe pa spremljati samo z emisijami CO2. Pravzaprav imam podobno vprašanje. Ali se zdi, da si komisija zatiska oči, kaj menite o tem, da javnosti sporočamo, da je CO2 grešni kozel. Mislim, da bi si morali ustvariti širšo sliko, razmisliti o tem, kako bomo omejili negativne posledice in hkrati spremeniti vedenje. Oh, um, um, Hvala. Res je, da moramo spremeniti vedenske vzorce in o, skušati omejiti negativne posledice. Evropska unija seveda lahko igra pomembno vlogo pri koordinaciji dejavnosti na nacionalni in še nižji ravni. Tudi v tem, da skupnosti, posamezne skupnosti podpira pri tem, da razvijajo strategije, zato, da se borijo proti negativnim posledicam podnebnih sprememb. Zagotovo ste upozorili na posebno vprašanje. Pa tudi ne samo, da eh, se torej pogovarjamo o, o omejevanju negativnih posledic, ampak tudi o blaženju teh posledic in o spremembi vedenskih vzorcev. In to tudi ni samo problem interne politike, ampak tudi zunanje politike. ekstremne vremenske razmere so vse bolj pogoste, dvigovanje morske gladine že prinaša tragične posledice in zato moramo biti res pazljivi. Thank you. Do you have another question? No? Še kakšno vprašanje? Če ne, potem se strokovnjaku zahvaljujemo nadaljujemo lahko na naslednji del. Eh, Gospa Vincian Kidbach, izvolite. Morning, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospe in gospodje. Pripravila sem predstavitev o javnem zdravju. Kot veste, je zdravje državljanov temeljna vrednota iz pogodbe. Evropska unija mora razviti politiko javnega zdravja in s tem dopolniti nacionalno politiko, zagotoviti sodelovanje med državami članicami na najbolj optimalen način. Namen te predstavitve o javnem zdravju je ustvariti mm, pregled nad eh, politiko Evropske unije na tem področju opisati glavne izzive in ukrepe, s katerimi evropske institucije uh, srečujejo oziroma se spoprijemajo s temi izzivi. Vsebina, torej namen uh, te predstavitve je pokazati, kaj se trenutno dogaja na tem področju Evropske unije. Kakšen je širši kontekst? kaj smo doslej že dosegli. Precejšen napredek pravzaprav v preteklih desetletjih v Evropski uniji in posledica tega je zvišena pričakovana življenjska doba 8,3 let. Boljši dostop do eh, zdravstvenega varstva imamo, pa tudi zdravstveno varstvo je kakovostnejše. Soočamo se tudi z demografskimi izzivami, izzivi nizko stopno plo, uh, rodnosti, še posebej v vzhodni in južni Evropi, kjer je rodnost padla še bolj zaradi izboljšenega gospodarskega stanja. Prebivalstvo se pa tudi stara, kar eh, spremlja rast stopen krončnih bolezni do leta 2060 se bo eh, stopna kroničnih bolezni skoraj podvojila, predvsem bo vse več eh, neurodegenerativnih bolezni, kot je Alzheimerjeva ali pa eh, nekateri tipi demence. Dodaten učinek staranja prebivalstva bo dodaten pritisk na eh, zdravstveno varstvo. Ta tega bo treba bolj uh, finančno podpreti, zato da se bo lahko soočil s temi izzivi. Potem pa je tu še priseljevanje. Več ljudi v Evropsko unijo prihaja, kot pa jih iz nje odhaja. To je trenutno uh, največji motor rasti prebivalstva v EU. Poglejmo si, kako je gospodarska kriza vplivala na javno zdravje pred gospodarsko krizo, pred letom 2008, je bilo zdravstvo področje, kjer, je, kjer so najbolj rasli izdatki v državah članicah. Zdaj, z gospodarsko krizo, pa je proračun za zdravje eh, precej omejen v državah članicah, še posebej. Eh, ko govorimo o preventivnem kraku v Bolgariji, na Mačarskem, na Irskem, Latviji, Romuniji, Španiji, Portugalski in ponekod drugot, se to še posebej pokazalo. Poročilo je nedavno pokazalo, da je izdatkov za zdravje spet več, ampak to je še vedno problematično področje. Evropska komisija, eh, Svetovna zdravstvena organizacija in OECD so preverile, kako je gospodarska kriza vplivala na uh, zdravstvene sisteme in predlagala strategije za uh, neko celovito uh, uh, ukrepanje. Ogotovitev je bila, da so zmanjšani zdravstveni proračuni, uh, manjša socialna podporna mreža, večja brezposobnost. Vse to je še povečalo pritisk na zdravstveni sistem. Uh, Svetovna zdravstvena organizacija je ugotovila, da obstaja korelacija med višjo stopno brezposobnostjo in eh, smrtjo ter vse eh, večjo pojavnostjo eh, duševnih bolezni in samomora. Manjši znižani proračun za preventivno delo ima seveda lahko resne posledice v javnem zdravju vse večja neenakost obstaja tudi v smislu dostopa do zdravstvenega varstva, ne samo med državami članicami, ampak znotraj držav članic. Komisija SZO in OECD mora, zahteva torej ulaganje v eh, javno zdravstvo, zato da bi se zmanjšale te neenakosti, da naj zagotovimo gospodarsko rast, je treba torej ulagati v zdravje. Kako pa se je Evropska unija odzvala na to zahtevo. V letu 2010 je Evropska unija sprejela strategijo za leto 2020. Ta naj bi zagotovila pametno in vključujočo rast. Dobro zdravje je predpogoj za takšno rast. Februarja leta 2013 pa je bil sprejet še svežen za socialne naložbe. Ta se osredotoča tudi na cilje v zdravstvu in za javno zdravje. Okrepiti je treba eh, reforme zdravstvenih sistemov. Cilji, ki so bili določeni, so zelo specifični. Zmanjšati je treba neenakosti v zdravju, izboljšati stroškovno učinkovitost tudi s pomočjo inovacij uh, z oceno zdravstvene tehnologije, e-zdravje, ECHI. Prav tako je eden izmed ciljev zagotoviti investicije v zdravstvene delavce kot človeški kapital, zagotoviti pa je treba tudi v naložbe, v zdravstvene programe, kot so večletni zdravstveni programi. Nedavno smo sprejeli tudi tretji eh, zdravstveni program za obdobje 2014 do 2020. Ta spet določa jasne cilje, ki so povezani s preventivo, s promocijo zdravja pa tudi z resnimi tveganji, dostopom do zdravstvenega varstva in inovacije. Poznamo tudi eh, raziskovalni program Obzorje 2020, ki obravnava tudi bolezni in eh, zagotavlja raziskave v nekatere tipe bolezni, redke tipe bolezni, eh, možganske bolezni in tako naprej. Kateri so glavni izzivi na katere se je treba zdaj odzvati na področju zdravstvene politike. Kronična bolezen je vse večje breme. Ne, kroničnih bolezni ne moremo ignorirati. Eh, podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo na to, da glavne kronične bolezni, rak, eh, diabetes, kronične eh, bolezni dihal in pa kardiovaskularne bolezni pravzaprav povzročijo smrt treh od eh, petih ljudi, ki umrejo. 77 odstotkov uh, pritiska na zdravstveni sistem povzročajo kronične bolezni. Uh, kronične bolezni so pa tudi uh, glavni uh, razlog smrti. kronično bolni so tisti, ki največkrat prejemajo zdravst, eh, zdravstveno nego, eh, pojavljajo se tudi med mladimi. Število ljudi, ki ima več kroničnih eh, obolenj, je vse više in to še povečuje to breme, ki so kronične bolezni za zdravstveni sistem. To seveda povečuje stroške, v zdravstvenem sistemu. Približno 700 milijard evrov v Evropski uniji vsako leto porabimo za zdravljenje kroničnih bolezni. To je več kot 70 odstotkov vseh stroškov v zdravstvenih sistemih v državah članicah. Kardiovaskularni bolezni in rak Rak je seveda med glavnimi eh, razlogi za smrt. Ogromno število ljudi oboli na leto eh, za rak, 2,6 milijona ljudi na leto je na nove prejme novo diagnozo, 1,26 milijona jih umre, največ, novih, eh, največ ljudi ima raka na dojkah, na prostati in pa na eh, črvesju in pljučih. To so štirje tipi raka, ki, so, ki povzročijo največ smrti. Uh, največji razlog za obolenje pa je kajenje. Tudi ljudi uh, sladkorno boleznijo vse več, številke rastejo zelo, zelo hitro uh, in zaradi debelosti in problema uh, Eh, prekomerne teže in debelosti, ne samo med odraslimi, ampak tudi med otroki, je sladkorne bolezni vse več. Potem so pa tu še kronične bolezni oziroma obolenja dehal, kot je eh, astma, naprimer, kateri so pa dejavniki tveganja. Pravzaprav to je dejavnika tveganja so področja, kjer je treba upravljati veliko dela. Dejavniki tveganja povezani s temi boleznimi, so bili že opredeljeni. Svetovna zdravstvena organizacija jih je določila. To so kajenje, alkohol, nezdrava prehrana, premalo gibanja, eh, eh, stres in pa depresija. Imamo dokaze, 97 odstotkov nacionalnih zdravstvenih proračunov so namenjeni negi in le 3 odstotki eh, preventivnim ukrepom in promociji zdravja. Zato je toliko bolj pomembno, da ta delež povečamo v javnem zdravju. Tako primarno in sekundarno preventivno delo je treba tudi uh, okrepiti. Uh, treba je opravljati uh, presejanja in pa uh, druge preventivne ukrepe. Pri tem je treba vključiti eh, različne službe, eh, ki so povezane z zdravstvenim sistemom, tudi socialne službe. Poleg kroničnih bolezni so pa tu še nalezljive bolezni, nove bolezni obstaja in pa še makrobiotska eh, rezistenca raste. Eh, nalezljive bolezni so še vedno precej pogoste, čeprav manj kot drugod po svetu. Tuberkuloza je zaskrbljujoča, še posebej med eh, priseljenci. Eh, HIV in druge spolno prenosljive bolezni so tudi vse bolj pogoste, še posebej med ranljivimi skupinami in tveganimi skupinami skupinami, kot so homoseksualci, zaporniki. To je še posebej zaskrbljujoč pojav uh, v vzhodni Evropi. Tudi hepatitisa C je vse več, stopna pojavnosti je eh, zaskrbljujoča med ranljivimi skupinami, to zahteva posebne politične ukrepe, da se bomo borili proti uh, pojavnosti teh eh, nalezljivih bolezni. Potem so pa tu še bolezni, ki se ponovno pojavljajo. Uh, uh, virus influence H1N1, potem SARS, ki je zbruhnil leta 2009 in zdaj smo pa tudi priča izbruhu virusa ebole. ki je hemoragična mrzlica. Države članice morajo biti pripravljene na odziv pandemij, na nastanek pandemij. Evropska unija pri, ima pripravljene smernice, eh, metode za eh, spremljanje tveganja. Eh, marsikaj je v zvezi s tem že bilo storjenega. Pripravljeni so tudi skupni ukrepi, tako kot pri kroničnih boleznih, pri raku, naprimer. Tudi tu imamo skupne ukrepe, naprimer za HIV in AIDS, eh, pripravljeni so tudi ukrepi za tuberkulozo in smernice za posebne protokole za boj proti odpornosti, makrobiotski uh, odpornosti. Potem so tu še uh, redke bolezni, bolezni, ki eh, prizadanejo manj kot enega na 2000, eh, so redke bolezni, precej nekje med 27 in 36 milijoni evropejcev eh, ima redko bolezen. Kaj je doslej storila Evropska unija? ker države članice niso imele eh, ustreznih ukrepov, je Evropska unija v preteklih letih skušala države članice pozvati k temu, da razvijajo posebne načrte za redke bolezni, ki so del oziroma podpora evropskemu načrtu. V Evropski uniji obstaja mreža referenčnih centrov, s katero želimo okrepiti izmenjavo strokovnega znanja, izboljšati diagnostiko, eh, kajti eh, hitro odkrivanje je seveda eh, bistveno, izboljšati je treba tudi dostop do zdravstvene nege. Čezmejno zdravstvo je. Eh, pri teh boleznih morda še bolj relevantno, zato je treba izboljšati tudi mobilnost pacijentov. Evropska unija je torej pripravila skupno ukrepe za redke bolezni, vzpostavili je Evropski referenčni center za redke bolezni. Eh, do konca leta 2014 so države članice morali pripraviti načrt za redke bolezni. Treba je pa zagotoviti tudi dostop do osirotelih zdravil. V nekaj katerih državah. Uh, obstaja pomankanje do nekaterih uh, zdravil, zato se je zdaj v sodelovanju s farmacevsko industrijo uh, skušala zagotoviti dostop do teh osirotelih zdravil. Štiri področja si uh, zaslužijo pozornost še. Uh, to je zloraba dlo, drog in druge odvisnosti. To je zelo, zelo pomembno, še posebej zaradi, um, še posebej zaradi nalezljivih bolezni, kot je hepatitis C med uh, eh, intravenoznimi uporabniki. Potem je tu čezmejno zdravstvo in pa njega pacijentov. Treba je zagotoviti sodelovanje med državami in članicami. Uh, spodbujati je treba sodelovanje med njimi. Potem je tu e-zdravje ali e-zdravstvo. To je ena izmed metod zagotavljanja vzdržnosti evropskih zdravstvenih sistemov. Večina držav članic je že reformirala svoj zdravstveni sistem in uvedla s različnimi protimi projekti uh, tudi elektronske elemente v zdravstvu, uh, elektronske napotnice, elektronski način uh, vrač, uh, po, uh, povračil stroškov in podobno. Potem so pa tu še seveda novo, nova tehnologija, nove terapije, nove oblike nege za mnoge bolezni. To je zagotovo lahko spodbuda za Eh, podjetja, da eh, investirajo v naložbe in se pri tem osredotočajo tudi na pacijente. Hvala. Ima kdo kakšno vprašanje? Please. Thank you, chairman. Hvala lepa, predsedujoči. Imam nekaj vprašanj za naše strokovnjake. Kar se tiče zdravstva, je to del nacionalnih pristojnosti in glede tega bi želel izpostaviti nekaj neskladnosti glede na to, kar nam je predstavila komisija. Javno zdravje se mora osredotočiti na različne pristope in dejavnosti. Tu vidimo naprimer um, vprašanja eh, e-zdravja, vprašanja odvisnosti in tako dalje. To so očitna vprašanja. Ampak kar vemo iz medijev je, da ena izmed glavnih agencij, ki je odgovorna za zmogljivost, eh, je EMA eh, e in ta bo sedaj prestavljena iz pristojnosti komisarja za zdravje na pristojnost komisarja za trg in industrijo. V čigavem interesu je ta prenos? Ali je to v interesu industrije ali pacijentov? Kaj ti, če gre za interese pacijentov, potem vsaj kar se tiče novih tehnologij, mislim, da to ni racionalen pristop. Vem, da smo imeli pred nekaj leti eh, situacijo, ko iz polskega vidika moram reči, da kot eh, minister za zdravje eh, smo bili zelo nezadovoljni situacijo, kjer je bila privilegirana industrija in ne pacijent zlasti eh, je šlo naprimer tu za podaljšanje obdobja veljavnosti patentov, kar je predstavljalo više stroške za eh, pacijente in za zdravstveno oskrbo. In eh, torej ta, ti patenti so bili podaljšani za nekaj let. Zanima me, če smo sedaj pred isto situacijo. Ja, it's challenging. Ja, torej to je zahtevno vprašanje. Kot rečeno na začetku, vloga Evropske unije je, da dopolnjuje nacionalne politike in zagotavlja dobro sodelovanje med državami članicami. In na tem področju, ki se nanaša na storitve, na zdravila, je prišlo v EU eh, do nekega prenosa na tem področju iz ene vloge na drugo. Seveda so tu zelo veliki gospodarski interesi, pa tudi z vidika zdravstvenega načrta 2014-2020 je prišlo do večje pozornosti, ki je usmerjena na dostop do zdravstvene oskrbe, na bolezni, na odpravljanje neenakosti, na področju zdravja in tu imamo občutek, da bi eh, morali imeti tudi več pristojnosti na področju zdravil in upravljanja in zato želijo tudi farmacevtski industriji dati uh, spodbude, spodbujati tudi eh, raziskave in razvoj, kakor tudi trženje. Torej, to so postopki, ki jih lahko podpremo, ampak ne vem, če lahko odgovorim na vprašanje, ali je to dobro ali ne, ali je dobro, da je ta sistem zdravil v pristojnosti Evropske agencije za zdravstvo. Torej, v Belgiji, naprimer, je to tudi. Uh, v pristojnosti specifične agencije, ki se ukvarja z eh, zdravili, je pa tudi zelo povezano z Ministrstvom za zdravje. Torej, to je vprašanje, ki je povezano z gospodarstvom in vemo, da v tej eh, specifični situaciji je Evropska unija poskušala vzpostaviti to eh, gospodarsko, socialno kohezijo tudi na področju zdravja. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Meissner. In na to gospod Petrle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tri vprašanja imam, pa ampak bodo kratka. Prvo je povezano s tem, da je zdravstvena politika nacionalna politika, zdravstveni sistemi so zelo raznoliki, zato zdravstvena politika ne bo nikoli res evropska, še dolgo ne. Druga stvar, kako boste torej zmanjšali razlike v zdravju eh, med državami članicami in znotraj, ste tudi rekli, kako boste izboljšali koordinacijo med državami članicami. To je bilo prvo vprašanje, v bistvu drugo vprašanje, priseljevanje ste omeji, omenili in pa staranje prebivalstva. Mislim, da bo treba zagotoviti tudi ustrezno uh, usposabljanje uh, in izobraževanje v smislu nege, tudi kulture. Kulturni vidik potrebujemo uh, pri uh, usposabljanju, zaradi tega, da bo zdravstveno osebje znalo uh, pristopiti tudi k tujim kulturam v tem smislu. In še tretje vprašanje, govorili ste o eh, preventivi, seveda malo je denarja na voljo, zato je še toliko manj namenjeno preventivi. Uh, ampak tudi v gospodarstvu, tudi v podjetjih imamo primere, kjer uh, se precej ukvarjajo s preventivo ali menite, da bi na evropski eh, ravni lahko kakorkoli spodbudili izmenjavo izkušenj eh, na tem področju, na ta način. Yes, uh, all... ja, hvala lepa. Torej, glede prvega vprašanja, torej zmanjševanje neenakosti na področju zdravja, eh, tu imamo specifični akcijski načrt. Eh, torej, namen je resnično. Uh, mainstreaming teh eh, različnih intervencij, eh, s katerim želimo odpraviti te neenakosti na področju zdravja. Poleg tega imamo tudi eh, socialne pobude, boj proti brezposobnosti in tako dalje. Torej, kar se tiče naprimer odpravljanja enakosti pri programih glede debelosti, vemo, da je to pojav, ki ga najdemo zlasti med ranljivimi populacijami in to je tudi učine gospodarske krize na javno zdravje. Ljudje več kadijo, naprimer, če jim grozi brezposelnost, če so soočeni s smrtjo in tako dalje. In tudi uh, alkoholizem se uh, poveča v takšnih situacijah. In to je resnično del tega programa 2014-2020. Gre za osredotočene pobude. Uh, Eh, ki eh, si prizadevajo za preventivne dejavnosti, za promocijo zdravja, za dejavnosti, ki omogočajo tudi oceno teh pobud. Torej pri zadnjem eh, programu 2008-2013 na področju debelosti smo naredili oceno te pobude ga programa, eh, zlasti eh, programa, ki se je izvajal v šolah, ki je bil namenjen otrokom in tudi te ocene bodo vključene v pripravo programa 2014-2020. Ja, torej neenakost ja, kazalci ja, ocene absolutno nujne, če želimo odpraviti oziroma zmanjšati te eh, neenakosti. Kar se tiče Eh, priseljevanja. Ja, kot rečeno, imamo neto priseljevanje. To predstavlja tudi eh, tveganja na področju zdravja, ki so povezana s tem priseljevanjem. Naprimer, gre za vedno večje število primerov tuberkuloze in to je tudi zelo pomembno. Tu gre za kulturne vidike, ki ste jih omenili in ti so ključnega pomena. kako zmanjšati eh, pojavnost. Seveda potrebujemo programe eh, promocije zdravja, pa tudi programe upravljanja bolezni. Govor je o eh, e-upravljanju, e-zdravju. Pomembno je tudi, da imamo integrirano zdravstvo in da splošni zdravniki tudi sodelujejo s specialisti in pa socialnimi delavci. Torej, to je področje, eh, kjer eh, tudi EU pripravlja vedno več eh, programov in pilotni programi gredo v smer integrirane oskrbe in tudi vedno večjo pozornost se um, namenja tem skupinam. Pomembno je tudi, da imamo politike, ki temelijo na dejstvih. Uh, da imamo dostop do uh, ustreznih registrov, da razpolagamo z ustreznimi podatki, zato da resnično lahko pozornost namenimo tem uh, populacijam. Kar se tiče eh, registrov, vem, da nekatere države teh registrov nimajo. Naprimer, Belgija za nalezljive bolezni nima registra in to je zahtevna situacija, saj bodo šli v eh, tej smeri, ampak naprimer nimamo registra za hepatitis C. In to je tudi zelo pomembno. Mislim, da sem eh, odgovorila na to vprašanje, kar se tiče staranja. Vemo, da je vprašanje uh, Eh, staranja prebivalstva, nekaj, kar bo imelo vpliv eh, na dolgoročno zdravstveno oskrbo, na integrirano zdravstveno oskrbo, kajti ne bo šlo več za eno bolezen, temveč za več bolezni, ki se bodo lahko pojavile istočasno. In eh, pomembno je tudi, da vzpostavimo ustrezen eh, sistem v bolnišnicah in da vzpostavimo zelo dobro koordinacijo in usklejenost eh, med eh, posameznimi zdravniki, specialisti in tudi, da poenotimo socialno službo, zdravstveno oskrbo in uh, vzpostavimo boljše sodelovanje za to, da bo eh, ta oskrba bolj trajnostna, bolj stroškovno učinkovita. In zadnje vprašanje glede inovacij in pa preprečeva preventive na področju zdrave. Torej ne vem, kaj ste imeli v mislih glede inovacij. Ne, torej ne gre za inovacije, ampak naprimer v Nemčiji vem, da poslovni svet resnično sodeluje pri eh, preventivi na področju zdravja, s tem, da imajo posebne programe za zaposlene, s katerimi želijo ohraniti pri zdravju. Ne vem, če to že obstaja, torej gre za neko platformo izmenjave izkušenj med državami članicami. To bi bilo koristno. Dobro. Torej, kar se tiče naprimer um, eh, fizične dejavnosti eh, in pa zdrave prehrane. Tu imamo platformo, eh, kjer so povabljeni tudi mm, akteri z gospodarskega sektorja, torej v obliki partnerstev lahko sodelujejo lahko tudi pripravijo posebne specifične eh, programe preventive za svoje zaposlene. Torej, ta platforma na evropski ravni že obstaja. To je eh, platforma za eh, zdravo prehrano. Prav tako tu sodelujejo tudi zastopniki poslovnega sveta. Kot sem že rekla, imamo programe tudi v šolah in tu tudi nekatera podjetja sodelujejo, naprimer Ferrero Rocher in Unilever in tako dalje, torej, ki si prizadevajo za eh, promocijo fizične dejavnosti. Torej, vedno več imamo teh javno-zasebnih eh, partnerstev, eh, ki sodelujejo pri programih na področju preventive. In eh, tudi to so inovacije, torej te nove povezave med zasebnim in javnim sektorjem. Na ta način eh, smo lahko tudi bolj učinkoviti, ko ima javnost vedno manj eh, denarja, lahko zasebni sektor prispeva tudi k rešitvi. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Spoštovani kolegi, eh, bom nadaljeval s predsedovanjem eh, tega sestanka. Torej naslednji je gospod Petrle. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To pot bom malo daljše, eh, tudi v svojstvu sopredsedujočega delovne skupine za zdravje in predsednika poslancev, ki se borijo posebej proti raku. E, to je moj tretji poslanski mandat in uvodne ugotovitve ob prilikah kot je današnja e, so že tretjič e, v osnovi enake s tem da je statistika vsak mandat slabša torej trendi se v teh letih niso izboljšali rak napreduje epidemično in Povedano je bilo, kako napredujejo tudi druge bolezni in vrsto let že ni sposobna Evropska zveza oziroma države članice spraviti eh, investicije v preventivo na več kot tri odstotke. Eh, po drugi strani treba povedati, da je zdravje zapisano višje na politični agendi Evropske zveze imamo partnerstvo v boju proti raku imamo čezmejno zdravstveno oskrbo imamo smernice priporočila kodekse in tako naprej vendar povzetek vsega je vendar ta da so bolezni hitrejše ali močnejše jaz trdim da zaenkrat izgubljamo boj proti raku za katerim bo kmalu umrl vsak eh, tretji eh, ali pa zbolel vsak, vsak drugi državljan v Evropi. Jaz mislim, da je treba, da ti trendi govorijo za to, da je treba nekaj bistvenega spremeniti v našem pristopu. Jaz zdaj ne bom govoril o eh, simptomatskem eh, pristopu ali bolj holističnem pristopu, ampak želel bi si, da smo bolj uspešni in jaz sem prepričan, da osemindvajset držav članic naj bo po komunitarni ali z medvladno metodo lahko doseže več in naši državljani od nas tudi več pričakujejo. E, jaz sem prepričan da je potrebna večja ambicija glede javnega zdravja na evropski ravni čeprav ostaja zdravje predvsem kompetenca držav članic ampak vse več je zadev ki jih lahko uspešno dosežemo samo Eh, če delamo skupaj eh, kot zveza eh, jaz bi rekel da potrebujemo unijo za zdravje ne pa izgovorov čigava kompetenca je zdravje. menim da mora biti zdravje tudi element evropskega semestra. prepričan sem da bo kriza zdravstvenih sistemov trajala dlje kot finančna kriza. vemo kakšna je struktura stroškov po zdravstvenih zavarovalnicah Ehm, in zadeve je treba spremeniti. torej jaz mislim da je treba začeti postavljati ambiciozne cilje. že gospod komisar borg eh, je bil za to da se zmenimo za petprocentno investicijo v preventivo in to bi bil bi rekel zame bi bil to nujni element oziroma ambicija evropske zveze njenih držav članic da v tem mandatu spravimo Eh, delo z zdravimi kot temu rečem vsaj na pet procentov. Eh, torej moje vprašanje za vas je s tem končam kje bi vi okrepili ambicijo politike javnega zdravja v evropski zvezi kje vidite temeljne pomanjkljivosti in drugo vprašanje ne vem če ste se ukvarjali posebej s statusom in sposobnostjo eh, joint research centra v italiji v ispri Eh, jaz mislim da je ta naslov <clears throat> premalo uporabljen glede na kapaciteto ki je tam za pomoč pri javnem zdravju torej kako vidite vi vlogo tega eh, skupnega razvojnega centra hvala lepa Hvala, gospod eh, Peterle. Imamo tri dodatna vprašanja. Gospod Petje, gospod Luvjen in gospod Farja. Predlagam, da postavite vprašanja skupaj, na to pa bom dal besedo strokovnjakinji, da odgovori na ta vprašanja. Izvolite. Gospodine predsedniče, ja bih imela. Hvala, gospod predsedujoči. Moje vprašanje je, ali pripravljate posebne smernice za države članice? ki bi omogočile tudi dostop podeželskega prebivalstva do javnega zdravja. Govorimo namreč o ljudeh, ki morajo včasih prepotovati več kot 100 km za to, da pridejo do zdravnika oziroma še zlasti, da bi prišli do specialista. Če povem primer na Hrvaškem, tu imamo statistične podatke, da dnevno umreta dve ženski zaradi raka dojke če bi se odzivali bolj pravočasno, če bi imeli ustrezno preventivo, bi tudi slika na področju zdravja bila boljša. Ljudje, ki živijo na vasi, nimajo dovolj dostopa do javnega zdravstva, do specialističnih pregledov. Pomembno pa je, da jim pomagamo, da jim zagotovimo zdravstveno skrbo, sicer so diskriminirani. Vedeti pa moramo, da oni delajo nam veliko uslugo, Dokler živijo na vasi, proizvajajo hrano, ohranjajo biotsko raznovrstnost, torej so pravzaprav nekako čuvaji podeželja. Zato mislim, da bi morali zagotoviti temeljno eh, človekovo pravico, to pa je dostop do zdravstva. Hvala lepa, Izabela. Hvala lepa, predsedojoči. Imam vprašanje glede protimikrobske odpornosti. Aprila je Svetovna zdravstvena organizacija to opredelila kot eno izmed glavnih grožen človeštvu in sicer vedno bolj odporne bakterije. ki bi privedle do situacije, kjer ne bi mogli več zdraviti zelo preprostih bolezni, ki jih danes lahko na preprost način zdravimo. In to je resno vprašanje. Prav tako smo v začetku leta slišali, da je na Danskem umrlo štiri, da so štiri ljudje umrli zaradi eh, teh eh, bakterij, ki jih najdemo tudi v prašičih na Danskem. Torej, to pomeni, da je to eh, vprašanje, ki je medresorsko, ki je čezmejno, kaj ti eh, nanaša se tako na zdravstveni sektor kot na eh, kmetijstvo, kako lahko preprečimo, da bi to postal velik problem. Vemo, da prašiči tako na Danskem, kot tudi drugot, Praktično v 90 odstotkih primerov so nosilci te bakterije in zato je moje vprašanje naslednje. Ali komisija predvideva nek eh, širši medsektorski eh, pristop, strategijo eh, napram tej veliki grožni za človeštvo? Hvala. Hvala lepa in zadnje vprašanje, gospod Farjan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, govora je bilo o eboli. Zelo veliko sredstev je bilo uloženih v raziskave, v eh, pripravo novih cepiv. Evropska unija pa eh, ni tako eh, veliko naredila na tem področju. Pred nekaj dnevi je morala Španija zapreti javno bolnišnico, zato ker eh, so bili eh, državljani ogroženi um, ehm, z tem virusom eh, ebole. Na koncu sicer bolnišnice niso zaprli, ampak vseeno se mi zdi situacija kritična. Ali Evropska unija res čaka, da bo ta epidemija zajela Evropo, preden se bo ustrezno odzvala? hvala lepa. Sedaj pa dajem še um, možnost gospe Kidbach, da odgovori na vprašanje. Ja, torej, kar se tiče prvega vprašanja, naložbe v preventivne dejavnosti. Torej, od 3 odstotkov proračuna za zdravje do 5 odstotkov, torej vsaj 5 odstotkov proračuna za zdravje in pa vaše vprašanje glede tega, kje smo lahko bolj ambiciozni. Evropska unija eh, dela in to se vidi tudi na nacionalnih načrtih za raka in za redke bolezni, je to, da eh, opredeljuje cilje in prepričana sem, da imamo še vedno države v EU, ki nimajo nobenih načrtov za nobeno bolezen. Leta 2014 ima večino evropskih držav načrt za boj proti raku, torej ti načrti niso nujno vedno zelo, zelo um, natančno pripravljeni, ampak obstajajo. Prav tako tudi spodbujamo države članice, da pripravijo akcijske načrte na področju redkih bolezni in eh, večina držav ima danes ta akcijski načrt že pripravljen. Kar je pomembno, je, da ko opredelimo cilje, kot to dela Evropska unija, na politični ravni je pomembno kajti sicer bi imeli še večja razhajanja med državami članicami države članice bi v tem primeru eh, prevzele pobudo za delo na nekih nacionalnih načrtih naprimer za boj proti raku druge države pa nič ne bi storile torej to je vprašanje pet odstotkov vsi to pravimo, naprimer mm, OECD že dolga leta govori, da bi moral biti proračun za preventivno dejavnost eh, višji, kajti veliko draže je zdraviti kot preprečevati. Lahko bi eh, preprečili bolezni, ki se jim je mogoče izogniti naprimer z, naprimer z zdravo prehrano, s fizično dejavnostjo in tako dalje. In če bi delali na tem eh, področju, potem bi eh, izboljšali tudi te faktore, ki so ključnega pomena. Ni pa to lahko. Vsaka država pripravi lastne načrte za področje preventivne dejavnosti. To ni lahko, ampak eh, cilji bi bilo, cilje bi bilo dobro imeti in tudi seveda zvišanje proračuna eh, znotraj zdravja bi bilo bolje. Kar se tiče smernic eh, za podeželje in eh, intervencije za prebivalstvo, ki je oddaljeno od središč, to bi omogočilo Eh, premostitev teh eh, razlik na področju zdravja. Te razlike obstajajo med državami, pa tudi znotraj držav, pa tudi med eh, mesti in podeželjem. Obstajajo te razlike. Uh, kar se tiče dostopa do zdravstva, vedno manj bolnišnic in zdravnikov dela na podeželju in to je nekaj, s čimer se je treba spopasti, zlasti kar se tiče na področje sekundarne eh, preventive, se pravi presejalnih eh, pregledov, eh, diagnostike in tako dalje. Kaj ti? Če tu prihaja do velikih zamud, je to zelo slabo za bolnike. Ti morajo biti bolje obveščeni in morajo tudi prevzeti pobudo, ampak zato morajo biti zopet bolje obveščeni. Naprimer, rak na dojki se viša, to pomeni, da morajo nacionalni načrti tudi vključevati smernice, priporočila za eh, več eh, presejalnih pregledov in pa zgodnje diagnoze. In eh, več bi bilo lahko narejenega na podeželju. In tudi treba bi bilo omogočiti uh, Eh, lažji dostop do zdravstvene oskrbe, eh, treba bi bilo povrniti stroške, kajti kot je nekdo povedal, se eh, število rakavih obolenj zelo hitro viša. Rada bi se osredotočila na politike, ki jih morajo države uresničiti specifično v zvezi s temi bolezni. Kar se tiče uh, odpornosti um, bakterij, torej to je bilo omenjeno, to je Svetovna zdravstvena organizacija, uh, tudi z ECDC-em pripravila smernice, s katerimi se želi odzvati na te izzive torej ne samo za uh, sama zdravila, temveč tudi za organizacijo zdravja, zdravstva. Ko ste govorili o medsektorski dejavnosti, se pravi med zdravjem in kmetijstvom, kako bi lahko to povezali na način, ki bi omogočil boljše odzive na uh, to vprašanje, to bom prepustila Robertu, ki bo govoril o Eh, varni prehrani kasneje. Kar se tiče simptomov ebole in pa eh, dejavnosti Evropske unije na tem področju, pred nedavnim je Evropska unija opredelila pojav ebole kot eh, zelo resna mednarodna urgentna situacija in zato so pripravljene tudi ocene grožne in tako dalje. In eh, na ta način se Evropska unija tudi pripravlja na to grožnjo. Vemo, da nismo zavarovani sto odstotno, vemo, da smo renljivi, ampak v primerjavi s tem, kar se trenutno dogaja v Afriki in eh, številke ki jih eh, beremo v zvezi s to, s to eksponencialno rastjo eh, pojava eh, te bolezni. Lahko rečem, da moramo biti pozorni, moramo se ustrezno odzivati, moramo se tudi vprašati, kakšni so odgovori na nacionalni ravni. Treba je objaviti protokole, smernice. Eh, res eh, redna sporočila v zvezi z grožnjami, to je zelo pomembno in mislim, da je treba v to tudi eh, ustrezno investirati. To je nova grožna, to je situacija, ki je urgentne narave na mednarodni ravni in treba se je na njo ustrezno odzvati. Upam, da sem odgovorila na vprašanje. Dobro, hvala lepa rad bi se zahvalil vsem za vaše prispevke. Sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjim delom te delavnice in sicer bomo govorili o varni prehrani in eh, prosil bi gospoda Pedersona, da predstavi svoj prispevek. Uh, Hvala za besedo. Predstavil bom politiko varne hrane v EU, kakšno je trenutno stanje in kakšni so prihodni izzivi, oziroma kateri so prihodni izzivi. To je sicer eh, tudi sporno vprašanje, ampak predstavil bom predvsem ozadje eh, prehranske politike EU in povedal, kakšni so prihodni izzivi. Mislim, da so glavni izzivi trije, čeprav jih je veliko več. In kar težko je bilo vse skupaj zreducirati na samo tri izzive. Torej, če kar nadaljujem. Najprej malo ozadja glede varne hrane in kaj to pomeni in kako se spopadamo s tem vprašanjem. Kot rečeno, varna hrana pomeni določene pogoje in prakse, ki ohranjajo kakovost hrane, to pomeni, da preprečujemo mikrobe in druge kontaminante. Evropska unija si je že tudi zgodovinsko prizadevala za zagotavljanje najviše stopnje varnosti hrane, pa tudi na področju zdravja živali, zdravja rastlin in tudi dobrobiti živali. Prav tako se zavedamo, da je povezava med rastlinami, živalmi in ljudmi velika. In o tem bi rad spregovoril, ko govorim o varni hrani. Politika varne hrane EU si mora prizadevati za zaščito zdravja ljudi, ohranjati moramo varstvo potrošnikov, po drugi strani pa ima ta politika tudi svojo ulogo na notranjem trgu pri prostem pretoku blaga. Trenutna politika temelji na splošni prehranski zakonodaji iz leta 2002 in tudi na beli knjigi, ki je sledila iz tega. Vemo, da smo bili priča krizi BSE oziroma norih krav in tudi na podlagi tega je nastala ta zakonodaja. Dve stvari bi podaril pri politiki varne hrane in EU, zato se razlikujemo od eh, drugih držav oziroma trgovinskih blogov. Kot prvo, previdnostno načelo. To je morda nekoliko akademski izraz, v praksi pa to pomeni mehanizem, s katerim se lahko soočamo z znanstveno negotovostjo. Potem pa je še tu pristop celotne prehranske verige. tu skušamo opredeliti, kje lahko dejansko rešujemo probleme v verigi. Če to primerjamo z ZDA, kjer vedno iščejo rešitve na koncu, vidimo, da je zelo pomembno, da v Evropski uniji imamo pristop, ko obravnavamo celotno prehransko verigo. And, and, and, um yeah, improve food safety. So, and as part of the history. Zgodovinsko gledano. Je bela knjiga za varno prehrano vzpostavila horizontalno zakonodajo. To delo je v glavnem dokončano. So pa še nekatera odprta vprašanja vprašanja glede zdravja rastlin in živali in ta zakonodaja naj bi bila dokončana v letih 2014 in 2015. Ampak ne skrbite, mislim, da nikomor ne bo zmanjkalo dela na področju varne hrane, ker je še nekaj pomembnih vprašanj, ki jih je treba še razrešiti. Na obzorju politik pa vidimo, da bomo v okviru procesa REFIT ponovno pregledali zakonodajo na tem področju. Pogledali bomo, ali je naša politika še vedno primerna za svoj namen. Predvsem si želimo zmanjšati administrativno breme in um, regulatorne stroške. To je zelo pomembno in zato moramo pogledati, kako se bo to odvijalo. Naročeni sta bili dve študiji, ki bosta pregledali splošno zakonodajo in tudi sistem hitrega opozarjanja. Skratka, tu se mi zdi, da moramo nadaljevati. Ne vemo sicer, kam vse to gre, ampak dobili bomo vsaj nekatere kazalce. To prosim ignorirajte. Namreč opredelil sem nekatere glavne izzive. Prvi izziv je globalizacija in podnebne spremembe ter vse večje širjenje dvostranskih trgovinskih sporazumov. Druga stvar pa so ustrajni problemi, kot so bolezni, ki se prenašajo s hrano, to je recimo salmonela. Bakterije so vse pogostejše, zato je pomembno tudi vprašanje antimikrobne odpornosti. In ne na zadnje, pogledati si moramo tudi nove tehnologije in tu bi vključil tudi uporabo kemikalij. Kako uporabljamo, lahko sicer imamo koristi, vendar pa moramo biti tudi zelo previdni, kakšne slabe učinke lahko utrpimo. Za vse te tri izzive bi vam rad ponazoril situacijo s konkretnimi primeri. So, and, and... Kot rečeno, globalizacija, prehranski verik in podnebne spremembe. Glavno, kar bi tu rad povedal, je skupen učinek globalizacije in podnebnih sprememb. Priča bomo boleznim, ki se prenašajo s hrano, potem so to keživalske bolezni, ki jih nismo srečevali prej. Potem podnebne spremembe bodo spremenile način prenašanja bolezni. Recimo, to smo videli pri bolezni modrikavega jezika. Teh bolezni prej ni bilo, ampak zdaj to vidimo vse pogosteje. Podnebne spremembe bodo verjetno vplivali tudi na način, kako proizvajamo svojo hrano. Na ta način bomo verjetno povečali tudi količino ostankov pesticidov. Vse to so stvari, ki se navezujejo na podnebne spremembe. To resnično pomeni, da potrebujemo bolj povezan, bolj integriran pristop, ko govorimo o podnebnih spremembah in prehrani na splošno. Prav tako bi rad omenil dejstvo, da v trgovinskih sporazumih najdemo vse večji pritisk na predpise, ki urejajo področje varne hrane v EU. Ta pritisk prihaja strani vlad, ki si želijo prosto trgovinske sporazume, pa tudi strani drugih akterjev v prehranski verigi. Nekatere skupine civilne družbe so nakazale, da bo to privedlo do večje obotavljivosti, da bi čisto vse regulirali in tudi to bo za nas izziv. In mislim, da lahko čez Atlantsko investicijsko partnerstvo uporabim kot zgled. Previdnostno načelo je pravzaprav temelj evropske prehranske politike. In če to temelji na znanstvenih dokazih ali ne, bom omenil še kasneje. Kasneje vam bom dal nekaj konkretnih primerov. So, um, Campobacter in salmonela sta patogena, ki se prenašata s hrano. Sam živim na Danskem. Če tudi smo bili na Danskem zelo uspešni pri skoreninjanju salmonele, pa še vedno vidimo, da smo priča vedno novim izbruhom. To je zelo ustrajen problem na katerega ne smemo pozabiti, vendar pa moramo razmišljati o bakterijah in mikrobih tako, da se zavedamo stalnega razvoja. Poznati moramo problem antimikrobno odpornosti. Tako z vidika javnega zdravja kot varne hrane je to pomembno vprašanje. In Pri svetovni trgovinski organiz zdravstveni organizaciji so povedali, da prehajamo v obdobje, ki so ga imenovali postmikrobno obdobje. Bolezni, ki smo jih v preteklosti zdravili, bodo sedaj veliko teže ozdravljive in tako lahko postane tudi praska na kolenu ali pa boleče grlo velik problem. In to bo seveda imelo veliko pliv na naše zdravje. Zakaj govorimo o tem v kontekstu varne hrane? Povečanje eh, protimikrobne odpornosti se v veliki meri povezuje tudi z sistemi proizvodnje mesa. Protimikrobna odpornost je seveda intrinzično povezana tudi z intenzivno rejo živali in veliko uh, gostoto. Prav tako imamo tudi nekatere sporne prakse vzreje živali. To se povezuje tudi z vašim delom. Pomembno je, da delamo medsektorsko, da torej povezujemo kmetijstvo, okolje, javno zdravje. S tem bom tudi zaključil, ampak mislim, da potrebujemo nekoliko bolj sistematičen pristop. Drugi primer, in tega sem želel omeniti glede previdnostnega načela. Ena od stvari, s katerimi boste delali v tem mandatu, je vprašanje endokrinih motilcev. Komisija se ukvarja s tem, kako razviti strategijo endokrinih motilcev. Ne bi se spuščal v preveč podrobnosti, ampak pravzaprav ti motilci ovirajo funkcije našega telesa, spreminjajo način, kako delujejo naši hormoni in naš eh, endokrini sistem. To pa lahko pripelje do mnogih težav, bodi si pri uh, reproduktivnem zdravju, pri plodnosti moških, do rakov, ki so zlasti povezani z endokrinimi sistemi. Vse bolj pa to vodi tudi do prekomerne telesne teže in debelosti tako da je potencialni učinek zelo velik. Ampak kako se lotevati obladovanja tveganja? Običajni pristop tu ne deluje, ker ko skuša, skušate določiti prak, boste videli, da tu ni pomembno odzivanje na dozo, pač pa je pomembnejša trajanje, dolžina izpostavljenosti in tudi čas v vašem življenjskem ciklu, ko ste bili izpostavljeni tem motivcem. Endokrini motivci resnično predstavljajo dober primer, zakaj je pomembno, da je previdnostno načelo del politike varne hrane v EU, kajti na ta način se soočamo z, z znanstveno negotovostjo. In zato je zelo pomembno, da je previdnostno načelo del naše politike in celotne verige varne hrane. Čeprav vemo, da so v velikih eh, primerjih pogajanja bila podvržena velikim pritiskom na tem področju. In še zadnje, zadnji poudarki, uloga tehnologije. biotehnologija, nanotehnologija in gensko spremenjena hrana in krma. Tu se soočamo z mnogimi izzivi in mislim, da se bomo z zakonodajnimi izzivi srečevali tudi v prihodnje. Genetsko spremenjena hrana in krma je zelo pomembno v našem procesu odločanja. Če si pogledamo, kaj se trenutno dogaja, vidimo, da se ponovno eh, nacionalizira pravica prepovedi eh, proizvodnje gensko spremenjene hrane in krme. Nekateri pravijo, da odločitve temelijo na neznanstvenem pristopu, ampak kot prvo. Pomisliti moramo na nekatere nepristranskosti dokazov, ki so nam na voljo in vedeti moramo tudi, da moramo pogledati vse ukrepe in kompleksnost po eni strani proizvodnih sistemov, na drugi strani pa zdravje ljudi in ekosistemov. To je eden pomembnih izzivov, kako upoštevati znanost, ko govorimo o teh tako kompleksnih sistemih. Nanotehnologija, to je moja zadnja točka. Seveda nanotehnologija lahko prinese koristi in prednosti. Gre za to, da bi vzpostavili dober proces za ocenjevanje koristi. Pri nanotehnologiji bi recimo omenil kloniranje živali, če se nisem omenil. Vse to so vprašanja, s katerimi se ukvarjamo v zakonodaji o novih živilih. Pri kloniranju živali se srečujemo z mnogimi etičnimi vprašanji. Nanotehnologija je zelo kompleksna tehnologija. Nisem prepričan, da okvir eh, za tehnologije novih eh, živil resnično ustreza izzivom. Govorimo torej o tehnologiji, ki lahko izboljša naše življenje, ki pa lahko prinese tudi negativen učinek na okolje, varnost hrane in javno zdravje. <clears throat> S tem zaključujem svojo predstavitev in vesel bom vseh vaših vprašanj. Sam sem tudi postavil vprašanje. Eno pomembnih vprašanj je, kako lahko politika EU pripravi ustrezen odziv na izzive varne hrane, kako lahko dosežemo ravnovesje med javnim zdravjem, okoljem in interesi podjetij. Varna hrana je po mojem mnenju del širše politike, prehranske politike, zato moramo razmišljati celostno. Varna hrana, potem javno zdravje, potem prehrana oziroma bolezni povezane s prehrano. Tradicionalno smo bili zelo močni na področju varne hrane, ampak zdaj, ko govorimo o tej kompleksnosti, moramo morda na zadevo pogledati bolj sistemsko. Hvala lepa, gospod Pedersen. Vsi iščemo odgovor na vaše vprašanje, ali lahko najdemo ustrezno ravnovesje med poslovnim interesi, okoljem, javnim zdravjem. Imamo tako dobre kot slabe izkušnje iz preteklosti, ampak zdaj predlagam, da odpremo razpravo. Gospod Stas ima vprašanje. Če ima vprašanje še kdo, lepo prosim, da to nakažete. Uh mhm. -huh. Še imamo vprašanja. Tri, štiri vprašanja bomo zbrali. Štiri vprašanja lahko zastavimo, potem pa bo gospod Pedersen odgovoril na vsa vprašanja skupaj. Ehm, ehm, Hvala. Dve vprašanje imam za gospoda Pedersna. Ta prispevek je bil zelo zanimiv, zdaj se mi je zelo konkreten. Zelo dobro je opisal trenutne izzive. Imam dve vprašanji. Najprej v zvezi s TTIP-om in potencijalnimi možnostmi, ki jih lahko prinese sklenitev takega sporazuma na našo prehrano. Omenili ste nekaj zelo relevantnega v zvezi z previdnostnim načelom. Ste lahko nekoliko bolj konkretni, kako lahko tak prostotrgovinski sporazum upošteva vse vidike našega življenja, kako lahko vpliva na naše življenje. Seveda komisija se vedno zagovarja in pravi, ne bomo dovolili nič, prav tako ne bomo prilagajali naše zakonodaje glede gensko spremenjenih organizmov. Komisija to vedno pravi, vendar pa se vedno znova lahko zgodi, da bi skozi stranska vrata sporezuma te tip dobili živila, ki jih pravzaprav nočemo. Ste lahko bolj konkretni. Drugič. Gensko spremenjeni organizmi oziroma zakonodaja s tem v zvezi. V dopisu o poslanstvu piše, da želi gospod Juncker spremeniti zakonodajo. Mislim, da ima v mislih zakonodajo, ki je sedaj pred nami. To pa je ponovna nacionalizacija pravice do odločanja glede prepovedi gensko spremenjenih organizmov, torej da države ponovno dobivajo to pravico. Lahko kaj več poveste o tem, ali je sedaj ta dokument tisti, ki je neke vrste eh, zavora. Prej ni bilo zadostne večine v svetu, zdaj pa bi tiste države, ki so prej v svetu govorile, da so glasovale za, pa to ni prišlo skozi, bi potem zdaj doma same lahko prepovedale gensko spremenjene organizme. Ali ne bi bilo bolj zaželeno, da bi komisija dala predlog, da se bolj demokratizirajo procesi v svetu in da bi rekli, če imamo večino proti odobritvi nekega gensko spremenjenega organizma, da potem dejansko se tudi spreme taka odločitev. Ja Hvala lepa. Strokovnjak je bil zelo odločen, kar zadeva nevarnosti v prihodnje, ampak če se omejim na sedanje stanje, imamo zelo rigorozne predpise, vendar pa glede varne hrane v Evropi nismo izpe, uspeli izvesti vsega, kar smo želeli. Pred nekaj časa je Guardian, pa tudi nekateri drugi časniki v ZDA so pisali, da dve tretjini vsega piščančjega mesa v malo prodaji je okužena z bakterijo eh, Campylobacter. To velja za Združeno kraljestvo. In če sedaj govorimo o sporazumu TTP, obstaja enostavna rešitev. Klorova kopel, tako da se meso razkuži in tako se lahko znebimo bakterije Campylobacter. Vendar pa ne vem, kako to vpliva na potrošnika. Ali je uporaba klora v taki koncentraciji sploh varna? In to se dogaja tu in zdaj. Drugo vprašanje pa je urejanje oziroma določanje stopnje hormonov. Ne vem, ali se bo zakonodaja tu spreminjala. Pri proizvodniku vedine oziroma mesa nasploh, je uporaba hormonov nekaj povsem običajnega. Zato, ker je to seveda koristno za hitrejšo rast živali. In še ena stvar, ki je zelo resna. In sicer gre za protimikrobno odpornost. Vemo, da se hormoni uporabljajo v krmi in vemo tudi, da je vse večja odpornost na protimikrobne snovi. V zadnjih 20 letih ni bil izumljen noben antibiotik, ki bi se lahko uspešno spopadal z protimikrobno odpornostjo. In še zadnje, embargo Rusije. Glavni element tega embarga izhaja prav iz šibkih postopkov v zvezi z kontaminacijo krme. Imamo prepoved govedine. Lahko kaj več poveste v zvezi s tem embargom in kako skušate rešiti situacijo? Hvala. Gospod Balco. Hvala lepa. Gospod Pedersen. Zelo pozorno sem vas poslušal, govorili ste o Evropski uniji in njeni politiki varne hrane. Rekli ste, da je v tem zelo pozitiven element, namreč ta, da želimo politiko od nive do mize. Mislim, da bi sedaj morali pogledati, kaj proizvajamo. Trenutno moramo vedeti, da je za ta odbor zelo pomembna tematika, tematika gensko spremenjenih organizmov. Nekatere države omejujejo, želijo prepovedati določene gensko spremenjene organizme. Kakšno je vaše stališče? Vem, da morda poenostavljam. Kaj je naše izhodišče? Ali je to enotni trg, svoboda na enotnem trgu, prost pretok. In kakšne so posledice? Države članice lahko zbirajo podatke in na podlagi tega lahko uvedejo tudi prepoved gensko spremenjenih organizmov. Je to možno na enotnem trgu? Oziroma, če gledamo z drugega vidika, ali bi morali izhajati iz zaščite okolja oziroma zagotoviti, da zaščitimo okolje, kjer prebivalci živijo. Bi to moralo biti naše izhodišče, bi morali od tod izhajati. In če je tako, katere so okoliščine, ki bi opravičevale eh, prepoved gensko spremenjenih organizmov? Če povem drugače, država članica se lahko odloči, da dovoli gensko spremenjene organizme. Kako lahko to naredi znotraj Evropske unije na enotnem trgu? in ali bi ta odločitev bila demokratična, če vzamete koruzo in dovoljenje za koruzo znotraj sveta. 28 držav imate, 19 držav je reklo ne, 5 ja in 4 so se vzdržale, torej 19 proti, 5 za, samo 5 za. Ampak ta zavrnitev očitno ni bila dovolj, kako ne rečem, avtoritativna in zato je odločitev šla nazaj komisiji. To se je zgodilo. To pomeni, da sedaj imamo neko odločitev, ampak ali bomo sprejeli veljavnost te odločitve? Kakšen je vaš komentar? Gospod Peterle. Hmm, hvala lepa. Pravzaprav nimam vprašanja, bi pa rad dal nekaj komentarjev jaz mislim da je principielna rešitev v tem da najdemo pot do tega da postavimo potrošnika v sredino to so znane evropske besede ampak ko govorimo potem o ravnotežju med različnimi interesi eh, se lahko zgodi da potrošnik potegne potegne takrat ko kot se reče in si bom pomagal z izjavo ki jo večkrat slišimo da je resnica nekje na sredini ne jaz trdim da je resnica tam kjer je ne da da ne moremo z večino določiti kje je resnica <clears throat> podobno se mi zdi z interesi če je neki interes škodljiv oziroma sem prepričan kot potrošnik da je škodljiv z njim ne želim nobenih pogajanj o ravnotežju se z njim preprosto ne želim pogovarjati ne in tako potrošniki doživljajo marsikaj nekateri tudi vprašanje gensko spremenjenih eh, organizmov in še glede znanosti ker velikokrat slišimo znanstveno je ugotovljeno ali ni ugotovljeno znanost vedno vidi kar hoče videti ali kar je naročeno da gleda če tako rečem ne in predmet proučevanja je vedno omejen na neke vidike na neke elemente Eh, in pri gensko spremenjenih organizmih eh, smo izrazito omejeni nihče ne more danes vedeti eh, kakšne so dolgoročne posledice interakcij med gensko spremenjeno rastlino in drugimi rastlinami ker pač te dobe še nismo doživeli bomo imeli podatke čez pet deset ali dvajset let ne. Eh, in mislim da je treba dopuščati tudi dvom včasih vsaj včasih v tako imenovano znanstvenost. dodam in končam še primer moje mame stara štiriindevetdeset let in kadar jo obiščem vidim kako kako jemlje veliko število zdravil vsak dan ne ampak nikjer ne piše kaj je posledica interakcij med vsemi temi raznobarvnimi zdravili na njeno zdravje ker tega ni nihče preštudiral ne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 To je vprašanje v zvezi z eh, klorovo kopeljo za piščančje meso. Mislim, da gre to v posem napačno smer. Prihajam iz Švedske. Pri nas imamo zelo dobro zakonodajo za zdravje živali in s tem smo zelo zmanjšali pojav salmonele imamo samo zelo, zelo mali, majhno število izbruhov in to takoj poskrbimo. Torej širitev od živali na človeka praktično ne obstaja na švedskem. Tudi kar najmanj uporabljamo uh, antibiotike v veterini. Danska jih uporablja trikrat bolj, Nemčija 16krat bolj, Cipr pa 60krat bolj kot Švedska. Le zakaj? Zato, ker dajemo več prostora živalim, tako da se ne nalezajo tega tako enostavno, kot pa se to zgodi zaradi stresa v prenatrpanih hlevih. Zato lepo prosim Evropsko unijo naj si bolje ogleda, kako švedska ravna živalmi, potem ne bi bilo treba kopati piščancev v kloru in uporabljati toliko antibiotikov. Hvala lepa za te zanimive komentarje in za zastavljeno vprašanje. Gospod Pedersen, izvolite. Um, Zastavili ste kar nekaj dobrih vprašanj, na katera naraj ne bi odgovoril, ker so bila politično obarvana. Morda bi bilo bolje, če bi se v nekaterih vi sami med seboj pogovor, pogovorili. A vseeno, naj poskusim. Te tip in varna hrana, gospod Stas. Ljudje je strah, Komisija pravi, da bo zaščitila evropske standarde, ki so visoki. Jaz kot evropski državljan lahko rečem, da potrebujemo transparentnost. Ker zdaj, ker zdaj se pogovarjamo o nekih domnevah in predpostavkah. Ne vemo, kaj se bo zgodilo z varno hrano, kako se bo zagotovilo evropske standarde. Torej, javni dostop do besedil je nujen. Naslednje vprašanje je renacionalizacija genetsko spremenjenih organizmov. Več vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi s tem. Vprašanje je, kako proste roke naj pustimo državam članicam. Že pri reformi SKP se je to tematiziralo. Koliko lahko varno hrano prepustimo prostemu trgu? Ali lahko nacionaliziramo uh, to vprašanje na enotnem trgu? Z genetsko spremenjenimi organizmi je povezano veliko število vprašanj. Rekli ste, da 19 držav nasprotuje uporabi GMO tudi javnost ji nasprotuje, zato bo treba očitno pri tej enačbi nekaj storiti. Razprava o tem je politizirana. Res je, da ima znanost o logo, ni pa edini dejavnik. pogosto se tudi naslanjamo zgolj na medicino ali eh, naravoslovne znanosti, manj pa morda na družboslovne znanosti. Naslednja zadeva, klorova kopel. Več rešitev obstaja, s katerimi lahko zagotovimo, da je hrana varna. Je pa Evropska unija s politično odločitvijo odločila, da kako bo reševala takšne probleme. Pri kambilobakter ali pri salmoneli je jasno, da lahko v spremembi proizvodne metode lahko te bakterije izločite. In ogromno denarja lahko prihranite, če uvedete nekaj preprostih ukrepov. Zakaj pa smo bili priča precejšnjemu številu izbruhov v nedavnem obdobju. Zato, ker ne vemo, kako eh, dosledni so države članice pri izvajanju veljavnih predpisov. Poglejmo si najboljše prakse, s katerimi bi lahko odpravili prisotnost teh eh, bakterij, pa tudi pri anti, anti, antimikrobni odpornosti bi morali nekaj storiti. Potrošniki vse čas opozarjajo, da nekateri elementi politike zagotavljanja varne hrane niso ustrezni. Gospod Petrle, rekli ste, da mora biti potrošnik v centru naše pozornosti. Javno zdravje in zaščita potrošnikov sta v središču pozornosti pri oblikovanju zakonodaje za varno hrano. Ravno zaradi kriz v preteklem desetletju ali dveh. Vi se boste odločili, kdo bo v središču pozornosti. v pogajanjih o trgovinskih sporazumih, pa drugod bi se lahko na to opozorilo. Jaz mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanja. Eh, nekatera vprašanja so bila eh, nekoliko provokativna, eh, ampak hvala za vsa. Thank you for... Hvala tudi vam, hvala vsem strokovnjakom, ki so se nam pridružili hvala, da so predstavili svoje razumevanje tih vprašanj, hvala za vse informacije, s katerimi ste nam postregli. Zagotovo jih bomo lahko uporabili v zaslišanju kandidatov za komisarje v prihodnih tednih. S nestrpnostjo pričakujemo, kako se bodo kandidati spopadli s temi vprašanji predstavili in bomo vse izzive in probleme, na katere ste nas opozorili. Člani odbora so vam zanimanjem prisluhnili. Hvala torej za vaše sodelovanje. Odboru želim dobre priprave na zaslišanja. Na koncu pa še velja zahvala sekretarjatu in vsem, ki ste mi pomagali pri mojem prvem predsedovanju v tem odboru. Hvala.